čudni splet okoliščin ali pa kakšen, kakšna namerna zarota, gospod poslanec, ne vem. Torej, predlagam, da začnemo. Tolmači so prosili tudi za možnost, da vam predstavijo uh, svoje sporočilo. Mislim, da smo pripravljeni. Izvolite. Beseda je vaša, strani vašega predstavnika. Izvolite tolmači, vas obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev, ki so bili uvedeni enostransko. Zato smo izdali tudi stavkovno upozorilo. Stavkamo že tretji teden in kljub številnim koncesijam na naši strani, administracija ni poskusila najti rešitve za nastali spor. Žal vas obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 12.30, ob uradno predvidenem času za konec sestanka. Hvala lepa za vašo pozornost. proszę Państwa o klaski. Ja, mislim, da je ta aplaus izraz naše podpore, ki vam jo namenjamo. Hvala lepa. Hvala za to sporočilo. Mislim, da je morda to znak, da so počitnice blizu, glede na to, da administracija zamuja na sestanek. Torej, dnevni red, najprej sprejetje dnevnega reda, ni nobenih pripomb, tolmačenje na voljo v 20 jezikov in mislim, da gremo lahko kar na tretjo točko in sicer glasovanje. Najprej glasujemo o mnenju o odboru Envi, uredba o fitofarmacevskih sredstvih, gospod Peter Jar je poročevalec, izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Ja, koordinator Albert Des je imel težave, ker ni še stola, ampak seveda s tem ima težav, ker eh, se vedno znajde. Dobro, sedaj pa, kar se tiče poročila. Najprej bi se rad izredno zahvalil res izredno zahvalil za dobro sodelovanje s poročevalci v senci. Resnično smo delovali zelo vsebinsko in skupaj smo pripravili veliko zelo dobrih kompromisov. Dve sporočili najprej. Prvič, to je ključno sporočilo. Cili, ki smo jih želeli doseči z uredbo, namreč eh, odobritev fitofarmateotskih sredstev v EU, debirokratizirati, poenostaviti, niti približno nismo dosegli. Zato pozivamo komisijo, da poda nov, novo uredbo. Takrat je bil cilj, da bi v 120 dneh lahko odobrili določeno sredstvo, to nam ni uspelo, zato moramo torej še enkrat poskusiti. In drugič, želim si, da bi od veliko dobrih kompromisov, ki smo jih dosegli po političnih skupinah, smisel kompromisov našli tudi v končno poročilo odbora in vi. Tudi to bi lahko bil dober znak za dobro sodelovanje med obima odboroma. Hvala lepa. Žičenje bardzo vam bitne. Hvala lepa za to željo, ki ste izrazili. Upamo, da se bo uresničilo. Torej, elek... naprej kompromis A. Glasujemo elektronsko, prosim.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 Kompromis C, glasujte prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Hvala lepa, kompromis D. Glasujemo. Konec glasovanja, kompromis E, glasujte, prosim. Zamekam. Konec glasovanja. Prehajamo na kompromis F. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo naprej. Amandma 50, kdo je za, z dvigom rok, prosim. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 52, za. Proti. Sprejeto. Ja, gospod Agnew, izvolite. Se pravi, če lahko prekinem glasovanje. Soseda ni, telefon je pa strašno glasen. Lahko to kdo izključi? Okay. Sam tega ne znam. No, Dobro, se upravičujem, sedaj je vse v redu. Se upravičujem. Dobro, samo, samo nekaj stran vreč. Gremo naprej, amandma 52 za z digom rok, prosim, hvala, sprejeto. Amandma 54, McGuinness za, hvala, sprejeto. Amandma 55 za, sprejeto. 56 za, proti, zavrnjeno. 57 za, proti, zavrnjeno. Kompromis eh, G. Glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 139 z dvigom rok za. Sprejeto. 140. Sto devetintrideset je bil sprejet. 140 za, proti, zavrjeno. 158 za, proti, zavrjeno. Kompromis H. Glasujte, prosim, elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 14 za, sprejeto. Gremo naprej, ima 16 za, sprejeto. 17 za, proti, zavrjeno. 18 za, sprejeto. Amandma 21 za, proti, zavrnjeno. 24 za, proti, zavrnjeno. 25 za, proti, zavrnjeno. 26 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. 27 za, proti, zavrnjeno. 28 za, proti, zavrnjeno. 29 za, proti, zavrnjeno. 30 za, proti, zavrnjeno. Kompromis ena, glasujte, prosim. Zamekam gospod. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 66 z dvigom rok. Kdo je za? Proti. Zavrneno. 68 za. Proti. Preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. amandma 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 71 za, preverjamo, amandma 70, 70 preverjamo. Konec glasovanja. Prijenta. Sprejeto. 71 za, sprejeto. 74 za, prvi del, proti, zavrnjeno. Drugi del, a ne, preverjamo prvi del, preverjamo prvi del, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, za, proti, zavrnjeno amandma petinsedemdeset, kdo je za? Proti? Sprejeto. Šestinsedemdeset za, proti, zavrnjeno. Kompromis J, glasujte prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 86, gospod Dontan, kdo je za, proti, sprejeto. Amandma 90, za, proti, zavrnjeno. Kompromis K, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 92, z dvigom rok, kdo je za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. Amandma 94 za, proti, zavrnjeno. Amandma 96 za, proti, zavrnjeno. Amandma 100 za, sprejeto. Kompromis L, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 109 za. Sprejeto. Amandma 112 za. Proti. Zavrneno. 114 za. Proti. Zavrneno. Kompromis N. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeta. Kompromis N, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na amandma 125 gospoda Domtana. Za, proti, sprejeto. 127 za, proti, zavrneno. 128 za, proti, sprejeto. Glasujte, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 143 za dvigom rok za, sprejeto. 145 za, sprejeto. 147 za, proti zavrnjeno, 149 za, sprejeto, 152 za, proti zavrnjeno, 154 za, proti zavrnjeno, 155 za, sprejeto, 157 za, sprejeto, 159 za, sprejeto, 161 za, proti zavrnjeno, 162 za, proti. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 163 za, proti. Zavrnjeno. 164 za, proti. Sprejeto. 165 za, sprejeto. 167 za, proti, zavrnjeno. 168 za, sprejeto. 169 za, proti, zavrnjeno. Glasujemo še o celotnem osnotku mnenja skupaj z amandmaji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Hvala, želite besedo? Hvala lepa, predsednik. Kot sem dejal, veliko dobrih zamisli našega odbora. Upam, da bodo našle pot tudi v končno poročilo odbora Envi. Ja, tudi mi upamo in to želimo tako vam kot nam. Tako, gremo naprej. Točka 4. Trgovinske vidike globalizacije. Predstavljen odbor je odbor INTA. Mi podajamo mnenje. Gospa Kadenbach je pripravila to mnenje, zato se ji zahvaljujemo. Dobro jutro. Naj se zahvalim kolegicam in kolegom ki so podali dragocene prispevke. Mislim, da se vse čas pogovarjamo o izzivih, priložnostih, pa tudi o nevarnostih, ki nastajajo z globalnim trgom, še prav posebno za občutljiva področja kmetijstva. Upam, da bo pristojni odbor zelo upravičene pomisleke kmetov podeželja v svojem poročilu upošteval. Hvala lepa. Bardzo dziękuję pani poseł. Hvala lepa. Zunanje pogojevanje vezano na trgovino, na globalizacijo ima seveda veliko pliv na stanje kmetijstva in o tem mislim, da je treba spregovoriti na glas in tudi kolege iz odbora za mednarodno trgovino v to vključiti, kaj ti oni ne dajo zadostne teže tej problematiki z eh, kmetijskega vidika. Mm, ogromno sredstev dajemo za kmetijstvo, za kmetijsko politiko, pa če bodo te zunanje zadeve neustrezno rešene, potem je vse za manj. Torej, gremo naprej. Prvi amandma z dvigom rok za proti zavrnjeno. Am, gremo naprej, kompromis A, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 11, dvigom rok, kdo je za? torej prejmemo to pripombo, se ga takrat potrjuje, imeli smo napako v našem eh, zapisu. Amandma 8 za, proti, zavrjeno. Amandma 11 za, proti, zavrjeno. Za, proti, zavrjeno. Amandma 13 za, sprejeto. Amandma 14 za, sprejeto. 15 za, proti zavrno. Amandma 16 za, proti sprejeto. Amandma 17 za, sprejeto. 18 za, sprejeto. 19 za, sprejeto. 20 za, proti zavrno. Amandma 21 za, sprejeto. 22 za, sprejeto. Kompromis B, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 34. Kdo je za 34? Sprejeto. Devetintrideset za, proti, zavrnjeno. Kompromis C, glasujte prosim. kompromis C glasujemo. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 41, zdvigom rok. Za. Proti. Zavrnjeno. Dobro, preverjamo. 41 preverjamo. Glasujte prosim elektronsko. Glasujte prosim elektronsko. 41, gospe Agulera. Konec glasovanja. Hvala lepa. Z rok koordinatorjev ni izgledalo, da se opravičujem. 42 za, proti, zavrnjeno amandma spreverjamo. Dobro, 42 ponovno preverjamo. Glasujte, prosim. Glasovanje. No. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Triinštirideset za, sprejeto. Štiriinštirideset za, proti preverjamo. Glasujte, prosim. Zamekam. Sprejeto. 45 za. Sprejeto. 46 za. Proti. Preverjamo. Glasujte, prosim, elektronsko. 46. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis D, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E, glasujte prosim. kompromis E, glasujte elektronsko, konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma gospoda Kaputa, 58, kdo je za? Sprejeto, 59 za. Sprejeto. 61 za, proti, zavrneno. 63 za sprejeto. No, preverimo. 63 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 za. Sprejeto. 66 za, proti, zavrneno. 67 za, 67 preverjamo. Zamekam. Konec glasovanja. 68 za, proti, zavrnjeno. Kompromis F, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis G, glasujte prosim. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto amandma 82, za, sprejeto 84, za, proti, zavrjeno. 86 za, sprejeto. Kompromis H, glasujte prosim. Glasujemo elektronsko konec glasovanja. Mm, sprejeto, gremo naprej. 96, kdo je za? Sprejeto. 97 za, proti. Preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis I. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 104. Za sprejeto. Amandma 105 za, proti, zavrnjeno. Kompromis je, glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Kompromis K. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 110 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Zavrneno. 113 za, sprejeto. 114 za, proti. Preverjamo. 114 preverjamo. konec glasovanja. Sprejeto. 115. Sprejeto. Ko moram iz L, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zdvigom rok, kdo je za, proti, proti zavrnilo. Kompromis M, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis N, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 122 z dvigom rok. Kdo je za, proti? Preverjamo. Amandma 122. Konec glasovanja. Sto triindvajset za, proti, preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 124 za, proti zavrnjeno. 125 za, sprejeto. 126 za, proti preverjamo. Glasujte, prosim. je zavrnjena. Osnutek mnenja skupaj z amandmaji. Konec glasovanja. Končujemo glasovanje. Sprejeto. Gospa poročevalka, čestitke in tudi vsem, ki so sodelovali z vami. Izvolite, beseda je vaša. Želite besedo? Izvolite. Ja, Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom. Sedaj pa je seveda pomembno, da skušamo zagotoviti, da bo veliko naših zamisli zvetih tudi v poročilu in ta. E, gratulujeme in tež tako je. Hvala, čestitke. Vsekakor si mi vsi to želimo. Glasovanje bo septembra v plenumu oktobra. Tu pa pozdravljam tudi goste, gospoda Lica, ki so tu v dvorani. No, prišli ste v zelo tehničnem trenutku dela odbora, samo glasujemo, ampak eh, kasneje bomo imeli zelo zanimivo razpravo o, z komisarjem Andrew Kajkisom. Torej, še enkrat dobrodošli, mi pa prehajamo na točko 5 in sicer je poročevalec podpredsednik parlamenta gospod Valkal Sels, pristojni odbor oziroma vodilni odbor je odbor za proračun, mi pripravljamo mnenje, gre za proračun za leto 2019. Vidim, da podpredsednika ni v dvorani, mislim pa, da v takšnem primeru lahko jaz na kratko predstavim zadevo, kot rečeno, gre za mnenje k proračunu, ki ga je pripravil omenjeni poslanec. 44 amandmajev, 4 kompromisni amandmaji. Mislim, da je to tudi vse. A, lep pozdrav, lep pozdrav. Gospa Mora, vse se bom, vse se bom naučil pravilno izgovarjati, se, se opravičujem. Vi ste tu na mesto gospoda Dunanoja. Imate zelo, zelo težko nalogo. Mislim, da bomo vsekakor enako odlično sodelovali kot s gospodom Dunanojem, ampak izvolite, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, res je. Uh, Stopam v velike čevlje kolega Donanoja, eh, prepustil mi je to leto mandata. No, imam kar nekaj informacij o poteku sestanka, če vam eh, poročam, sestanek se je dobro odvil, mnenje ni bilo dano na razpravo, brez kakih hudih nasprotovanj. Eh, dokument je zdaj na odboru za proračun v okviru proračuna za 2019. Toliko. Miroljubna informacija, kar zadeva ta dokument. Hvala lepa. Zelo zanimivo obdobje za ta parlament, ogromno dela, takole proti koncu, ko je treba zaključevati vse različna dela, s katerimi smo začeli. Seveda vam želim uspešno delo tu v parlamentu. Še enkrat vas eh, lepo pozdravljamo v naši sredi. Prehajamo pa na mnenje gospoda Valkasela. Kompromis ena. Glasujte, prosim. Zamekavanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, amandma štiri. Kdo je za? Z dvigom rok. Za, proti, zavrnjeno. Amandma sedem, za, sprejeto. Amandma deset, za, proti, zavrnjeno. Amandma osemnajst, gospe Megine, za, sprejeto. Amandma 9 za, proti, zavrjeno. Amandma 11 za, sprejeto. 13 za, sprejeto. 14 za, sprejeto. 15. Petnajst za, proti, zavrneno amandma 16 za sprejeto, 17 za sprejeto, 18 za sprejeto, 19 za sprejeto, 20 za proti zavrno, 21 za sprejeto, 22 za sprejeto, 23 za proti zavrno, zavrnjeno, 24 za, proti, zavrnjeno, 25 za, proti, zavrnjeno, 26 za, proti, zavrnjeno, 27 za, proti, zavrnjeno, 28 za, sprejeto. Ja, ja, 29 je res sprejeto. Zdaj kompromis 2, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 33, gospoda Vegasa, z dvigom rok, za, proti, zavrnjeno. 43, Hojsling, za, sprejeto. Kompromis 4, glasujte elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 42 kdo je za, z dvigom rok, sprejeto. Amandma. A ja, 42. Ja, ja, ja, ja, 43 bo elektronsko glasovanje. Torej, 43 glasujemo elektronsko, prosim, kar takoj. Glasujte. konec glasovanja. Zavrjeno. Zdaj gremo naprej na glasovanje o celotnem mnenju. Z izglasovanjem imam dmaj. Glasujte elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke poročevalcu, čestitke bomo prenesli, hvala vsem, mislim, da smo opravili zelo dobro delo s tem glasovanjem. mislim, da lahko nadaljujemo. Prehajamo na točko 6. Gre za proizvodno dajanje na trg in uporabo medicirane krme ter razveljavitev direktive sveta 90 skozi 167 skozi EGS, torej šest časov Evropske gospodarske skupnosti. Poročevalka je gospa Aguilera. Pristojni odbor je naš odbor. Agri. Mnenje pripravljajo Envi, kolega Norbert Linz v imku so se odločili, da mnenja ne bodo pripravili v Juri, pa bodo pripravili mnenje. Gospa Gelera, ste tukaj? Ne vidim je? A tukaj ste. Tukaj ste. Se upravičujem, se upravičujem, se iskreno upravičujem. Prosim, beseda je vaša. Hvala za besedo. Pozdravljeni vsi kolegi in kolegice. Dobro je, da ste to točko vključili na dnevni red, predvsem zaradi tega, ker smo imeli včeraj zadnji trialog s svetom v zvezi z to uredbo o dajanju na trg medicirane krme. Razprava je potekala zelo hitro. Moram pa vseeno povedati, da je ta uredba tudi tesno povezana z uredbo o veterinarskih zdravilih. Trialog je potekal tudi v okviru odbora Envi. Mislim, da smo dosegli napredek. Govorim namreč o harmonizaciji dajanja na trg proizvodnje in uporabe medicirane krme. To je seveda zelo primeren in pomemben dosežek v boju proti, proti mikrobni odpornosti. Mi smo v besedilo vključili vse vrste upornosti uporab medicirane krme za živali. In to se bo sedaj urejalo. Vse uporabe se bodo z novo uredbo tudi urejale. Komisija pa bo seveda kasneje tudi sprijela delegiran akt za oralni vnos medicirane krme v živali in s tem delegiranim aktom bomo tudi poskrbeli za to robi živali. ta uredba pa tudi ureja sodelovanje z tretjimi državami v členu 122 se sedaj predvideva upoštevanje evropskih normativov strani tretjih držav in to je za nas tudi zelo pomembno. Res smo veseli, da nam je uspelo v besedilu nesti te določbe. Poleg tega smo tudi uveljavili določene prepovedi uporabe medicirane krme in to je bil tudi namen komisije in tudi namen našega parlamenta. In moram povedati, da je naše mnenje zelo dobro sedaj vključeno tudi v to uredbo. O njem bomo glasovali na plenarnem zasedanju oktobra, če se ne motim. Se pravi, o tem dosedaj bomo potem tudi dokončno glasovali oktobra. Sama bi se pa na koncu rada zahvalila vsem poročevalcem v Senci, Maggie, James Nicholson, Elsie Katajnen, tudi sekretarijatu. Moram povedati, da smo se res zedinili vse politične skupine, zlasti ker gre sedaj za zelo tehnični dosje. Dosegli smo splošni cilj, ne samo cilj naše politične skupine oziroma posameznih političnih skupin. Tako bomo v prihodnosti lahko bolje zagotovili dobrobit živali pri medicirani krmi. Mislim, da smo lahko ponosni na sebe, res smo opravili dobro delo. Vsem bi rada čestitala, vsem poročevalcem v senci, pa tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega mnenja. Če imamo več izkušenja? Kakšna prošnja za besedo? Gospod Buda. Hvala lepa predsedujoči. Kratek bom rad bi čestitev gospe Aguilero, Aguileri za vsa prizadevanja. To je zelo tehnično poročilo. In na koncu se je izkazalo, da je to zelo težavno, ampak mislim, da smo dosegli zelo dober rezultat. Naj pa izpostavim dejstvo, da morajo države članice to ustrezno izvajati. Kaj ti? Slišali smo namreč za kmetije na nizozemskem, kjer je prihajalo do kršitev zakonodaje. Uporabljali so prepovedane proizvode, naprimer, kar se tiče eh, jajc. Tako da je potrebno tu še kar nekaj postoriti. Prizadevamo si, vendar pa ne dobimo, ne pridemo vedno do pravih rezultatov zaradi slabega izvajanja. Gospod Buda je bil poročevalec v Senci, še kdo? Ne. Potem pa ponovno dobi besedo gospa poročevalka. Nada más que añadir. Moram samo povedati, da nam je uspelo doseči harmonizacijo, ki bo učinkovita in nujno je bilo doseči to harmonizacijo, kajti na takšen način bomo lahko potrebovali celotni Evropski uniji zagotovili to pravičevali. Najlepša hvala. Potem gremo lahko naprej na naslednjo točko. In sicer gre za obisk delegacije na Finskem. delegacija našega odbora je bila od 7. do 9. maja na Finskem. Ta misija je potekala v regiji Kajani in Severna Savolija, to je severno-vzhodna Finska. Imeli smo možnost seznaniti se s finskim kmetijstvom na teh uh, koncih, tudi z rejo severnih jedenov. Videli smo tudi, kako kompleksno je kmetijstvo v teh težavnih območjih. Prosili smo tudi za veliko daril pri Božičku, za vas bomo vedeli, kako bo. No, veste, da je nam večina finske pod gozdovi, zelo lepimi gozdovi, ki so pomemben vir gospodarske in družbene blaginje na finskem. Tam vlada veliko spoštovanje do lesarstva in do gozdov. Pa tako je zelo zgledno organizirano lesno gospodarstvo v smislu trajnostnega gospodarjenja. Biotska raznovrstnost je velikanska, prav tako pa je zelo veliko inovativnih eh, aktivnosti tudi na področju gozdarstva, tudi z tehnične plati, eh, z vidika gozdarske mehanizacije. pa tako se uporablja veliko biogoriv. Skratka, zelo zanimiv obisk in na tej točki bi se rad zahvalil poslanke Katajnen za odlično organizacijo, da smo lahko opravili zelo vsebinski obisk, zelo intenziven je bil tudi, obenem pa je bilo tudi zelo prijetno v oblični atmosferi in zato se gospeji poslanki lepo zahvaljujemo in vam tudi dajemo besedo. Zelo bi bili hvaležni, če bi kasneje dobili besedo tudi udeleženci te delegacije. Izvolite. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za vaše prijazne besede. Tudi sama bi se rada zahvalila sekretariatu odbora in vsem kolegom, ki so sodelovali na obisku delegacije na Finskem in ki so z udeležbo to omogočili. Sestali smo se z ministrstvom, lokalnimi kmeti in seveda najpomembnejše je bilo z lokalnim prebivalstvom, ki so čakali na to. To je bilo pa tudi precej prisotno v finskih medijih. V svoji domači regiji Severni Savoniji smo gostili ta obisk, ki ta regija je zelo močna, kar se tiče mlečnega sektorja. Pa tako pa smo obiskali tudi um, regijo, ki je zelo znana po gozdarstvu in naravi. Potovanja poti so bile precej dolge, ker je naša država precej redko naseljena, ampak videli smo veliko jezer in gozdov tako kot je predsednik že dejal, več kot 70 odstotkov naše države je pokritih z gozdovi. In imamo tisoče jezer. Še vedno pa je ležal sneg. In konkretno smo lahko videli, da seveda nismo severofinske, imamo najboljši pogoj za kmetijstvo in proti temu, da je bil majhen. Pa majhen ni začela. Morda najbolj eksotična točka programa je bila obisk kmetije severnih jelenov. Sestali smo se eh, z vodi združenja za rejo severnih jelenov. Osredotočili smo se predvsem na tri vprašanja. Vokove, na vzgoju severnih jelenov na finskem, in potem so tudi mladi kmeti predstavili izzive za to področje. Prav tako smo med drugim se sestali z vodjo lesnikov gozdov in kmetov te regije in tudi Janijem Lepom, ministrom za kmetijstvo. Prav tako smo obiskali potem tudi veliko elektrarno, ki nudi elektriko mesto Kajanjo in tudi eh, obrat na bioetanol in obnovljive vire energije. In tu smo lahko videli, kako se žagovina uporablja kot podlaga za proizvodno bioetanola. Prav tako. smo obiskali Ponce, to je eden od vodilnih prezavcev, globalno gledano, kar se tiče strojev za gozdarstvo. In videli smo, kako z modernimi stroji podirajo gozdove. Torej 70 naše države pokriti z gozdovi in imamo seveda veliko več gozdov kot jih potrebujemo, skrbimo za trajnost, za bioraznolikost. To je v, našem nacionalni, v naši nacionalni zakonodaji in to je dožnost vsakega lastnika gozdov. Prav tako smo obiskali sedež Ponsesa v Vjermi, mesto Vjermi. Zgledali, ogledali smo si tovarno, obrat, in dobili smo podroben opis, kako se proizvajajo ti stroji. Prav tako pa smo obiskali potem tipično mlečno kmetijo, družinsko kmetijo, ki jo vodi par 68 eh, krav, imajo enega robota za možo. To je tipična kmetija. dobivajo sredstva, ki so hm, v skladu z omitvami komisije glede eh, subvencij na hektar. Potem pa smo se ogledali tudi največjih biovarn na Finskem, kjer smo tudi videli, kako se uporablja avtomatizacija v živilski industriji. Na koncu smo se gledali še kmečki turizem, družinsko kmetijo, ki je napa. In naložbe so bile tema pogovorov. Seveda pa smo šli tudi v sano in smo zapravili tudi zelo mrzlem jezeru. Črnoplavene, torej ni bilo samo delo. To je torej na kratko. našega večnega potovanja. Upam, da ste sedaj bolje razumete, kakšne okoliščine za kmetovanje imamo po različnih delih Evrope. Hvala lepa vsem. Hvala. Prosim, če me kdo še dopolni, če sem kaj izpustila. Hvala. Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy za... Hvala lepa. Še enkrat se torej zahvaljujemo za organizacijo našega bivanja. Gospod Dorfman, prosim. Ja, danke, Herr Vorsitz. Hvala lepa, predsednik. Vsebinsko nimam kaj dodati, kaj ti lahko samo podprem to, kar je dejal že predsednik in tudi gospod Katajnen. To je bil zelo zanimiv obisk. Inovacije na področju gozdarstva so me še pa posebno zanimale, zato bi se rad kolegici Katajnen zahvalil za odlično organizacijo in tudi za to, da so dobro poskrbeli za nas med. Eh, obiskom delegacije. Hvala lepa. Tak, tak. Ja, ja, hvala lepa. Gospod Jar. Yes, thank you, chair, and I would like to uh, uh, thank Elski and her... Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospe Katajnen za organizacijo te poti. Na začetku me je res osupnila gostoljubnost ljudi in tudi lepota države gost res posod. In to je velika razlika z mojo državo, ki imamo malo gozdov. Zame je bilo to zelo zanimivo, zelo zanimivo je bilo videti, kako trajnost ni, vse kako upravljate trajnostno z gozdovi, pogozdujete veliko, širite gozdove, nekateri pravijo, saj sekate gozdove samo za biogoriva, ne, dejal bi, da je ravno obratno gost raste in imate torej eh, zelo trajnostno pravljene z gozdovi. Potem pa zanimivo tudi bilo, da imate zelo dolgo mejo z Rusijo, zelo eh, kratko obdobje rasti pridelkov. Seveda imate težave tudi zaradi bojkota Rusije, to je velik izziv za veliko kmetov, tudi zaradi kratkega doba rasti, da so konkurenčni na skupnem trgu, ampak videl sem podjetništvo kmetov, pa tudi zmogljivost biti še bolj konkurenčen, uporabljanje novih tehnologij, to pa kaže tudi, da moramo imeti tudi razpravo v našem odboru o manj privilegiranih področjih, kako bi lahko torej to uredili po vsej Evropski uniji. S tem bi zaključil. Hvala lepa je bil gospod Jan Hujtema. Hvala lepa, gospod Agnijo. Uh, Nisem bil na tem obisku, bi pa si želel, ker je seveda to bilo dobro organizirano, ste veliko videli. 2009 pa sem prevozil finsko poshodni strani od severa proti jugu in zelo zanimivo je bilo, kako dobre ceste ima Finska, v Rusiji pa je bilo zelo malo česka, ki so bile označene na zemljevidih. Razlika med kapitalizmom in komunizmom. Finska ima torej prijetno državo, tudi politično, čez mojo v Rusiji pa je moralo biti obupno. Sprašoval sem se, gospa Katajnen, mi lahko poveste, ali industrija sladkorne pesa še obstaja na finskem. Vem, da ste to imeli, ampak ali še vedno imate? Rozumiem, że pani poseł chce odpowiedzieć bez... Izvolite, beseda je vaša. Kyllä, herra puheenjohtaja, vastaan suomeksi tähän. Hvala lepa. Bom po finsko. Na finskem, kar zdi, če se lahko pese, imamo zelo malo kmetij, ki se s tem še ukvarjajo. Kaj ti samo jugozahodni del države še je še ohranil nekaj kmetij, ki se s tem ukvarjajo. Imamo samo eno rafinerijo, ki je še ostala in zelo malo pridelave sladkorne. Se torej resnično se je to precej zmanjšalo. Hvala lepa torej vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali na tem obisku. Hvala za prijazne besede in dobrodošli spet na Finsko k malu prihodnosti. Upam, da se še vrnete. Drugih prošenj za besedo ni. Mislim, da bomo te naše izkušnje uspešno vključili tudi v naše vsakodnevno delo. Zelo zanimiv je bil tisti del, ki je zadeval odnose med Finsko in Rusijo, to, kar počne Finska tudi skupaj z baljskimi državami in pomoč, ki jim jo zagotavlja. Finska je zelo bogata z vodami. Eh, polnoči je svetlo, ob štirih zjutraj je tudi že svetlo, rastline ne spijo in zato pač proizvajajo naprej in eh, od to tudi možnost pridelave mleka. Torej, še enkrat hvala vsem. Tam je bil tudi poslanec eh, iz Grčije. nagovarjal sem jih tudi k, jih tudi k vzpostavitvi tesnejših grško-finskih odnosov. To bi bilo zelo zanimivo za eno in drugo stran. No, hvala gospe poslanki, hvala vsem sodelavcem. Eden teh sodelavcev je tu v dvorani, bili ste zelo aktivni, v veliko pomoč ste nam bili, tako da hvala hvala tudi vam in preko vas hvala vsem vašim sodelovcem, prosim, če lahko posredujete našo zahvalo. Tako, s tem zaključujemo s to točko. Hvala še enkrat, gospe Katajnen. Tako, mislim pa, da s tem lahko zaključimo ta del zasedanja. Bili smo zelo hitri, zahvaljujoč eh, discipliniranemu glasovanju in eh, dobri razpravi na temo teh točk. Torej, zaključujemo ob 10.45 pa koordinatorji. Kajti imamo ogromno točk, težkih točk za obravnavo. Tako da dobro bi bilo, da to čim prej razrešimo. Kot rečeno, veliko točk imamo, ampak prej ne moremo začeti, ker imajo koordinatorji tudi druge obveznosti, torej 15 do 11 nadaljujemo z zasedanjem koordinatorjev. Do takrat eh, odmor. A ja, in danes popovdne začnemo ob pol treh. Ob pol treh. In začeli bomo s stankom s komisarjem, tako da prosim, prosim, če ste prisotni, ker je bilo dokaj neelegantno, če bi bil komisar komisar tu pred prazno dvorano. Torej, še enkrat hvala, odmor do 10:45. Takrat imamo sestanje koordinatorjev in njihovih eh, sodelavcev, za ostale je do pol treh. Premor.